kolegi. Eh, sedaj eh, je eh, že razdeljen dnevni red. Ali so kakšne pripombe? Očitno ne. Torej je protokol na ta, v tej obliki tudi sprejet. Rad bi vas obvestil, da je Valis Dobrovski postal